Gre za čezmejni organ, ki zastopa različne krščanske skupnosti na severnem delu Irske oziroma na Irski, tako severnem kot južnem delu in sedijo trenutno na častni tribuni. Hvala lepa za ta pozdrav in prijazno dobrodošlico. Naključe je, da trenutno predsedujem in da sem lahko podala to informacijo, moram pa reči, da mi je to veliko veselje. Uh, Oni so z nami v Bruslju, zato da bi se pogovorili o dialogu, kot ga opredeljuje pogodba. Pogovarjajo se s komisijo in parlamentom. Vse crkve na Irskem so odigrale pomembno vlogo v mirovnem procesu, ki ga je tudi parlament odločno podpiral. Prejšnji teden je tudi razstava v parlamentu podarila pozitiven učinek financiranja v okviru EU PIS na severnem. Irskem in tudi na obmejni regiji. Še enkrat dobrodošli v parlamentu. Mislim, da je vaš obisk res ob pravim, pravem trenutku. Naslednje obvestilo. Gospod Sorin Moisa je zapustil skupino SD in sicer 22. novembra pridružil se je skupini ELS. Njegovo članstvo začne teči 29. novembra.